Eh, sedaj pač sledi eh, kratka predstavitev poročila gospe Polcen o strategiji za zaščito in eh, dobro počutje živali 2012-2015. Poročevalka, štiri minute. Gospa Polcen, prosim. Predsednik ok, mina herar, komisionarer. Najlepša hvala, gospa predsednica, komisari, kolegice in kolegi, gospe in gospodje mi smo sedaj imeli eh, zelo ob, zanimivo obdobje z veliko dela in smo pripravili to strategijo, ki je zelo uravnovešena. Zelo dobro smo delali od samega začetka tudi poročevalce v senci in s tem smo prišli tudi do nekega dogovora uh, glede zaščite eh, za eh, živali in to podpirajo seveda tudi eh, organizacije za varstvo živali, kmetovalci in pod. Dobni. Zelo pomembno je, da dobimo neke pravne mejnike. Mi smo sprejeli stališče, da mora komisija pravzaprav dobiti neke možnosti za nadziranje držav članicaj v prihodnem obdobju. Eh, pomislimo na kletke in rejo v kletkah. Eh, tu imamo desetletno prehodno obdobje in komisija pravzaprav ni mogla narediti ničesar eh, pred 2. januarjem letos, ko je pač minilo to desetletno prehodno obdobje. To meni, da potrebujemo nekaj umestnih mejnikov, nekaj priložnosti za eh, nadzor, za zastavljanje vprašanj državam članicam eh, glede izvajanja te zakonodaje. Se pravi, tu je tudi predvidena um, uh, neka prehodna eh, regulacija in tu se seveda zastavlja zelo veliko vprašanj. Eh, gre seveda tudi za vprašanja o zakolu živali brez omamljanja eh, in mnogi seveda želijo, da bi pravzaprav označevali meso, ki prihaja od živali, ki so jih zaklali brez omamljanja. Mislim, da je to pravzaprav že preveč. Najprej moramo seveda zagotoviti, da bi verske izjeme, ki so natančno opredeljene, da teh izjem nihče ne bi zlorabljal. Se pravi, kdorkoli bi eh, zlorabljal to izjemo za kola za verske in obredne namene, ne bi seveda uh, označeval tega mesa, češ da prihaja iz eh, zakola brez omamljanja. Potem druga stvar, gre seveda za uh, Eh, živali eh, brez lasnika, potepuške, mačke in pse. Eh, to je pravzaprav pro postal problem. Kako bomo razrešili ta problem? V našem dokumentu pravimo, da so odgovorne predvsem države članice in lokalne in regionalne oblasti. In mi tudi eh, prosimo, da naj uh, označimo vse domače živali, naj vse uh, registriramo, pa naj gre za mačke ali pse. In najpomembnejše v celotnem predlogu pa je eh, seveda zamisel o neki okvirni zakonodaji o dobrem počutju živali. Nekaj takega, kot imamo tudi za prehrano. In ta zakonodaja bi pokrila vse živali, vse vrste, seveda razen divjih živali, ki svobodno živijo v naravi. E, mi imamo natančne opredelitve, e, dobre e, reje živali, potem dobrega ravnanja z živalmi in treba je seveda natančno opredeliti odgovornosti in treba je seveda zagotoviti tudi prenos znanja. In mi moramo seveda zavrniti določene predloge. Naprimer, nekateri govorijo o kloniranju to pomeni, da v zakonodaji ne bi smeli imeli nobene eh, reje, ki ne bi pravzaprav omogočala naravnega življenja eh, za živali. Eh, torej, splošna pravila, splošna zakonodaja bi omogočila tudi pravično konkurenco med vsemi kmetovalci v Evropski uniji in to je seveda tudi zelo pomembno vprašanje. Eh, sedaj pa postopek HDI in gospa Basescu dobi besedo kot prva. Zan special protežarja animalelor domestiče in dekompa. No, v tem poročilu gre predvsem za zaščito uh, hišnih živali in dobro počutje torej hišnih živali. Vendar jaz bi rada govorila o zaščiti delfinov v Črnem morju, zaradi tega, ker so pač te živali ogrožene. V zadnjih 20 mesecih uh, je, jih je priplavalo na obrežja in na obale kar 300 eh, živali. Eh, so žrtve pravzaprav eh, tudi onesnaževanja. Mi ne moremo zatiskati oči pred temi nesrečnimi dogodki. Tu so lepe, inteligentne Eh, eh, živali in zaradi tega sem s kolegi predložila pisno izjavo 23. Mi zahtevamo zaščito teh živali s posebnimi akustičnimi napravami, želimo pa tudi tesnejše sodelovanje z državami zunaj Evropske unije, zlasti seveda eh, v okviru črnomorske strategije. Vse kolege pozivam naj podpišejo izjavo 23 o zaščiti delfinov v Črnem morju. Hvala lepa in eh, potrošniki seveda eh, želijo, da bi živali imeli iste privilegije kot eh, mi živali, pravi gospodin Čila, in želijo, mi želimo pravzaprav prehrano, medicinsko oskrbo in dobro namestitev. In zdravstveno stanje je seveda zelo pomembno tudi za rejo živali v Evropi, kajti to je tudi zelo pomembno za konkurenčnost kmetijskih obratov v Evropi. Evropske unije in zaradi tega morajo seveda tudi vse države članice izkoristiti uh, uh, ukrepe iz evropskih skladov, pa tudi iz eh, raziskovalnih skladov uh, do obdobja 2013, zato da bi poiskali inovativne rešitve za spodbujanje zdravja živali. Dobro je, da države članice in Evropska komisija opravijo več raziskav, dajo več denarja za raziskave, zlasti za zaščito in dobro počutje živali. Eh, gospod Tavači, hvala lepa, gospa predsednica. Eh, gospod komisar Dali eh, je bil deležen velikega nerazumevanja na mačarskem. Eh, tu je šlo za kokoši nesnice in za kletke. Pač tam menijo, da so ta pravila izmislili bruselski birokrati, ki so videli perotnino samo v restauracijah v Bruslju. To je pravilo, ki Eh, je slabo za naše eh, proizvajalce. Mi smo imeli namreč tukaj zelo kratke prehodne roke. Eh, stare države članice so imele bistveno daljše prehodne ukrepe. In mi smo pravzaprav tu morali izvesti v kratkem času velike spremembe, se pravi, tu smo imeli zopet dvojna merila in ta pričakovanja so spodbudila zelo veliko nerazumevanja.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 očitno dal napačen znak, hotel sem se prijaviti za razpravo. Eh, hvala lepa, gospa Liotard. Ja, de dierenwelzijnstrategie van de landbouwcommissie bevat een paar goede punten. Torej, strategija za zaščito in dobro počutje živali eh, pokriva eh, seveda mnoge živali, marsikatero pa izpušča in v alternativni rezoluciji sem navedla še dve točki, ki ju je parlament v preteklosti sprejel za veliko večino, sicer pa gre za iste stvari kot v poročilu Paulsen. Prva točka je omejitev prevozu živali na 8 ur. Se pravi, eh, transport do klavnic ne bi smel biti predolg. Več kot en milijon eh, ljudi je to podpisal in tudi EFSA in tudi večina v parlamentu se zauzemata za to. Upam, da bo glasovanje temu primerno. Druga točka je prepoved proizvodov iz eh, kloniranih živali in njihovih potomcev. Torej, tehnike kloniranja niso dostojne za Eh, živali, kajti mnoge klonirane živali prihajajo na svet eh, mrtve ali pa kmalo umrejo. In zaradi tega so se tudi prebivalci odločili proti kloniranju. V sredo imamo zadnjo priložnost, da dajemo nek signal. Prosim, da glasujete za alternativno resolucijo. Hvala lepa, gospod Vošišovski. Dziękuję. Dziękuję pani przewodnicząca. Chciałem pogratulować. E, Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad bi e, čestitev gospe Polsen k temu odličnemu po ročelu tu ste se lotili te tematike z veliko realizma, hkrati pa tudi zelo veliko občutljivosti. E, vaši predlogi so zelo konkretni in imam tudi neko e, pripombo glede financiranja, se opravičujem. Eh, mi eh, dobrega počutja živali ne moremo izboljšati brez ustreznih finančnih sredstev, brez dodatnih finančnih sredstev. Drugič, eh, velik del poročila posvečate tudi problematiki trgovinskih odnosov in mesta dobrega počutja živali eh, v eh, teh trgovinskih spora zumih. Eh, mi bi torej od izvoznikov morali zahtevati spoštovanje norm, standardov. Potem pa omenjate tudi problem hišnih ljubljenčev, ljubljenčkov, ker tu nimamo ustreznih standardov. Hvala lepa, sedaj pa gospod Skota. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se tudi Marit Polsen za to poročilo. Zelo čudno se mi zdi, da je v tej dvorani še zmeraj eh, kdo, ki se ne zauzema za dobro počutje živali. Tukaj se sprejemajo zelo dragocene odločitve. Dobro počutje živali je zelo pomembno za tiste, ki imajo živali radi, kot recimo jaz sam vloženi so bili določeni predlogi sprememb, ki so nasprotju z vsemi načeli eh, dobrega počutja živali. So tudi v nasprotju z vsemi etičnimi vidiki. Mislim, da ne bi smeli izgubljati časa, da razpravljamo o temah, ki eh, nimajo nobene praktične vrednosti za državljane Evropske unije. Glasoval bom torej za to poročilo. Ne. In za konec še gospod Paška. Eh, hvala lepa. Eh, težavnost izvajanja zakonodaje brez možnosti izvrševanja in zagotavljanja izvajanja je seveda težavna, kajti tu pravzaprav prihaja do mnogih eh, kriminalnih dejanj. Pomislimo tudi na eh, zašito kokoši. Eh, tu smo imeli tako dolgo prehodno obdobje in januarja bi morali imeti zagotovljeno popolno izvajanje in vse države niso bile pripravljene in so nekatere celo zaprosile za izjemo. In sedaj mi zastavljamo vprašanje, kaj pa se zgodi z jajci, ki ne izpolnjujejo kriterijev. Naprimer na Slovaškem od sredine. V sredini aprila smo imeli uh, epidemijo salmonele uh, v nekaterih eh, vrtcih. Na jajcih ni bilo uh, uh, znaka o izvoru, se pravi, tu smo imeli zelo tipečen primer. Hvala lepa, sedaj pa besedo dobi gospod komisar uh, Dali. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, poslanke in poslanci. Eh, vidim, eh, da je v tem letu bilo zelo veliko dogodkov in razprav v Evropskem parlamentu, v svetu in tudi drugod. In sicer v luči sporočila komisije, ki je uvedlo strategijo Evropske unije o dobrem počutju živali. Ta strategija predlaga nov pristop k prihodnosti eh, dobrega počutja živali v Evropi. In eh, seveda mi lahko vidimo, da je na tem področju mogoče marsikaj še izboljšati v celotni Evropske unije. Strategija se ukvarja z boljšim izvajanjem zakonodaje Evropske unije, boljšim informiranjem potrošnikov, gre za o, uh, poenostavljeno zakonodajo, ki se osredotoča na izobraževanje in tehnično pomoč vsem uh, uh, deležnikom. Uh, Preden se pač uh, lotim specifičnih vprašanj, se želim uh, zahvaliti za odlično delo uh, gospe, uh, poročevalke gospe Paulsen, ki je tudi dejansko pripravila uravnoveženo uh, poročilo o tem uh, kompleksnem vprašanju. Zelo vesel sem, da Evropski parlament uh, podpira uh, mnenje komisije o ključnih elementih strategije in sicer da predlaga poenostavljen okvir, eh, ki eh, upošteva seveda tudi specifične eh, značilnosti posameznih vrst in sektorjev, hkrati pa pokriva vse živali, ki jih redimo v kontekstu ekonomske dejavnosti. Eh, in tu se seveda upošteva tudi Evropska mreža referenčnih centrov za eh, dobro počutje živali. Eh, na ta način se zagotavlja tudi, da dobimo enotne tehnične informacije o načinu, kako se v Evropski uniji izvaja zakonodajo oziroma kako bi to morali. Potem se razvijajo seveda tudi kazalniki za dobro počutje živali in hkrati pa se uvajajo pravni mejniki, s katerimi bomo bomo pač eh, pomagali državam članicam, da dobro izvajajo novo zakonodajo. Poleg tega se poročilo osredotoča tudi na to, da je potrebno boljše izvajanje obstoječe zakonodaje, nekaj, kar eh, skrbi seveda tudi komisijo. Eh, strinjam se tudi s tem, kar pravi gospa Polsen o tem, da je pomembno podpirati in optimirati mednarodno sodelovanje, zlasti tudi na večstranskem področju. Treba je sodelovati z FAO in tudi svetovno organizacijo organizacijo za zdravje živali kot eh, eh, eh, tudi je treba upoštevati bilateralna pogajanja in vedno je treba tudi vključevati dobro počutje živali v pogajanjih s tretjimi državami in na ta način se tudi širijo mnenje Evropske unije glede tega področja. Uh... Seveda pa so določeni elementi v tem poročilu, kjer komisija še ni izoblikovala definitivnega stališča in kjer je potrebno še nekaj razmisleka. Naprimer, poročilo predlaga, eh, da naj komisija razmisli o tem, da bi eventualno pripravili dosledno eh, evropsko ko schemo označevanja za producente, ki pravzaprav delajo več, kot predvedeva uh, eh, sedanja zakonodaja. Uh, tudi jaz bi seveda rad uh, vedel, uh, kdo so uh, evropski proizvajalci, ki. Um, dvigujejo eh, standarde, vendar mi moramo natančno preučiti, katere so opcije, preden se odločimo za nek zakonodajni pristop. Eh, in poleg tega, naprimer, v poročilu zahtevate tudi eh, obvezne ukrepe za dobro počutje živali v okviru tudi programov za razvoj podeželja. In uh, kot uh, eh, poslanki in poslanci uh, dobro vedo, se opravlja seveda uh, tudi revizija programov za uh, razvoj podeželja v okviru revizije uh, SKP-ja in zaradi tega je o tem treba dejansko razpravljati tudi v okviru uh, razprav o reformi SKP-ja. Uh, tudi naj omenim. Uh, Eh, hišne ljubljenčke. Eh, torej komisija je eh, sklenila, da bo naredila pač celo vrsto študij in tudi v kontekstu te strategije in na podlagi teh rezultatov se bomo odločili o nadaljevanju ukrepov. In potem pa tudi vprašanje prevoza živali. To je seveda zelo pomembna razprava o dobrem počutju živali pred eh, nekaj tedni sem sprejel delegacijo, ki mi je izročila peticijo o eh, omejitvi prevozov na 8 ur. Naj ja razložim, da se ne moremo strinjati s to zahtevo zaradi različnih razlogov in eh, mi se bomo z vprašanjem ukvarjali v okviru Eh, eh, okvirnega zakona o dobrem počutju živali. Eh, in tu bomo pač predlagali nova orodja za izboljšanje izvajanja zakonodaji o dobrem počutju živali, vključno z prevozom. Torej, jaz sem bil vedno dosleden in sem pač dejal, da je izvajanje ključnega pomena za prevoz živali. In hkrati sem bil pa tudi dosleden, ko sem dejal, da komisija ne razmišlja o tem, da bi predlagala eh, spremembe eh, eh, uredbe o prevozu živali. Ko sem tudi povedal 18. junija, mi smo predlagali celo vrsto zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov, s katerimi seveda želimo izboljšati počutje živali med prevozom. Treba pa je seveda povedati, da Eh, seveda eh, razumem, eh, da je treba izboljšati situacijo živali, ki dolgo potujejo do klavnice. Vendar, kot sem že tudi povedal v svetu, sem pripravljen preučiti podatke, s katerimi bi pač osvetlili to vprašanje. Mislim, da bi lahko pač našli različne uh, ukrepe, s katerimi lahko izboljšamo uh, situacijo živali med prevozom. Eh, potem pa eh, vprašanje mačarske in eh, kletk in kokoši nesnic. Torej to je vprašanje, ki se je zastavilo ob koncu prehodnega obdobja, ob koncu prejšnjega leta. Nekatere države so dejansko imele manj časa za spremembe in pripravo vendar te države, vključno z mojo državo, so se tudi pogajale o tej direktivi v okviru pristopnih pogajanj. In tako, da morajo seveda natančno vedeti, kakšne so časovni okviri in obveznosti, potem pa kloniranje. Že večkrat sem eh, dejal, da komisija v tem trenutku eh, pripravlja Eh, poglobljeno oceno učinkov in mi bomo pripravili za parlament in uh, svet uh, ustrezne elemente za direktivo o kloniranju. E, torej, hvala lepa za to dragoceno poročilo. Uh, upam, da bosta pravzaprav parlament in uh, komisija skupaj poskrbela za napredek pri tej strategiji. Hvala lepa. S tem smo zaključili to razpravo. V sredo ob 12.30 bomo glasovali o tem besedilu. Sedaj se bomo lotili poročila gospoda Koha in gospe Sehnalo.